členom 78 poslovnika. E, naslov akta bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa načrt dela. Konferenca predsednikov je 10. julija sprejela končni osnutek, ta vam je bil razdeljen, sprejet je bil 10. julija v torek. Želi EKR e, spremembo na področju izjave um, izjave komisije o uničenju orožja v Italiji. Gospod Marija želi podati izjavo o tem. Gospod predsednik, V imenu EKR želimo, da bi v torek visoka predstavnica gospa Eštanova podala izjavo. Gre za uničenje kemičnih orožij, um, sirijskega kemičnega orožja, ki je bilo odloženo v sredozemlje. To je zelo resen problem. ameriške ladje v sredozemlju uničujejo kemično orože iz Sirije in to je za ekosistem v sredozemlju zelo nevarno. Zato zahtevamo, da Visoka predstavnica pove, kakšne ukrepe bosta tukaj sprejela svet in komisija. Želimo vedeti, kako se o tem obvešča prizadete regije in kakšne naše stališče o tem. Eh, to uničenje sirskega orožja mora potekati zunaj eh, sredozemskega morja na eh, območjih, ki niso poseljena in ki so zelo oddaljena, kajti če se to orožje odlaga v sredozemlje, je to zelo nevarno in ogroža številne evropske države, predvsem otok Kreto. Zahtevamo, da o tem razpravljamo jutri in da visoka predstavnica o tem poda izjavo. Tako sedaj pa me zanima, če kdo ugovarjati temu predlogu ali pa govoriti v prid temu predlogu. Gospa Hans, mislim, da je ta tema zelo pomembna. Strinjamo se s tem, da je treba to kemično orožje uničiti. Postavlja se pod vprašaj sam postopek, kakšen je ta postopek, kakšne so posledice za okolje, moja politična skupina to zahtevo podpira. Eh, in pa še gospa Štorh. Ne, oprostite, želi kdo drug govoriti proti temu predlogu? Ne, potem eh, glasujemo o tem, kdo podpira ta predlog, naj dvigne roko. Kdo glasuje proti? Kdo se vzdrži?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 Konec glasovanja. Dafür haben 148 gestimmt, dagegen. 148 za, 139 proti, 57 držanih glasov. Predlog je sprijet. Imate za, torek, za dnevni red v torek še kakšne predloge sprememb? Spet ste se javili k besedi, gre za postopkovno vprašanje. Ali imate kaj povedati o dnevnem redu v torek? Ähm, Gospod predsednik, spoštovani kolegi, imam pripombo k dnevnemu redu in gre za jutrišnjo točko. Vem, da je rok za Eh, vložitev predlogov sprememb k dnevnemu redu poteko, ampak vseeno želim povedati nekaj pomembnega. Jutri bomo govorili o najpomembnejši osebnosti za Evropsko unijo v naslednjih petih letih. Gre za kandidata za predsednika Evropske komisije. To je najpomembnejše mesto, ki obstaja v Evropski uniji. In eh, predvideli smo razpravo 90 minut. Enako dolgo smo razpravljali o normalizaciji računov železniških podjetij. Mislim, da bi morali zaradi pomembnosti te teme tej razpravi nameniti več časa. Če resno jemljemo naše državljane, potem ne sme razprava trajati samo 90 minut. Podala bi kratek predlog. Predsednik. To ni predlog spremembe, ampak je postopkovno vprašanje in zato vam ne morem več dati besede. Sedaj pa še reda. Guje je predlagala resolucijo v zvezi z eskalacijo nasilja med Izraelom in Palestino. Gospa Cimer dobi besedo. Hvala lepa, gospe in gospode. V imenu naše politične skupine bi želela, da imamo v sredo popovdan ne samo razpravo z eh, visoko predstavnico o situaciji v Izraeli in Palestini, ampak da bi v zvezi s tem sprejeli tudi resolucijo. Čez eh, konec tedna je prišlo do dodatnega izbruha nasilja in kot parlament se bomo spet sestali šele po poletnem premoru, zato se mi zdi nujno, da o tem izrazimo naše stališče, da Ni dovolj, da imamo samo izmenjavo stališča z visoko predstavnico. Jasen signal moramo poslati in s tem sporočiti, da želimo, da bi preprečili eskalacijo. Imamo že na stotine mrtvih, na stotine raket je bilo, izra, je bilo izstreljenih v Izrael. Številni palestinci so morali zapustiti severni del Gaze. Uh, izpostavljeni so hudim grožnjam in uh, obstaja tudi grožnja ofenzive na tleh. Mislim, da bi morali nujno o tem uh, govoriti in da bi parlament moral zauzeti jasno stališče o tem. Gospod Guerrero želi podpreti ta predlog. Ja, ja hvala lepa. Mislim, da je res da ne moremo počakati na september, ne da bi eh, izrekli naše nasprotovanje temu nasilju, ki se tu dogaja in eh, da bi povedali, da je treba vse storiti za to, da bi stranke, ki so, strani, ki so v to upletene, prenehale s tem nasiljem. In zato mislim, da bi morali eh, Eh, se skupnim glasom tega parlamenta se izraziti v prid vseh tistih akterjev, ki si prizadevajo za zaustavitev tega nasilja. Mislim, da bi potrebo, morali za to pripraviti kratko resolucijo, resolucijo, ki bi se zauzemala za prekinitev ognja, ki bi se zauzemala za spoštovanje vseh tistih, ki živijo na tem območju. Hvala. Želi kdo govoriti proti predlogu?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 In mislim, da bi težko zdaj pripravili takšno kratko resolucijo, kot jo predlaga kolega iz skupine socialistov. In uh, to, da bi lahko posl tudi to se nam zdi nemogoče, da bi v nekaj dneh poslali krat jasno sporočilo v zvezi s tem, kot je povedal kolega iz stranke GUE. Torej, glasujemo o predlogu razprave z resolucijo. Tisti, ki podpirate predlog skupine GUE, vas prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Kdo se vzdrži glasovanja? Gre za očitno večino v podporo predlogu. Damit ist der Arbeitsplan für diese Woche festgestellt. S tem smo določili dnevni red za ta teden. Sedaj so na vrsti enominutni govori. Gospod Čakaj se je kot prvi javil k besedi. Gospod Čakaj? Ja. Yeah. Ok. Thank you, Mr. President.